Dobro jutro, pozdravljeni vsi. Sedite, prosim. Vem, da ste veseli, da se spet vidite po poletnem odmoru. anyway... Vendar, čas je, da spregovorimo o zelo resni temi. Sedite, prosim. Začeli bomo z izredno sejo odbora regij. Danes, torej 3. septembra. Vsi ste člani odbora za regionalni razvoj. Dnevni red poznate, zanima me, ali ima kdo kak komentar v zvezi s tem. Ne, v redu, potem je dnevni red sprejet. Sporočila predsednice, samo eno sporočilo imam za vas. Sporočilo je, dobrodošli. Upam, da bomo imeli zelo uspešno sejo, da bomo uspešni jeseni in pozimi. Želim vam, da ste zdravi, močni, da bomo delali uspešno in prav veselim se že sodelovanja z vami v odboru za regionalni razvoj. In eh, to je moje edino sporočilo za vas danes. Četrta točka na dnevnem redu je v bistvu glavna točka na dnevnem redu danes. Prav, vsi poznate, s kakšnimi gospodarskimi težavami se sooča Grčija. Poznate tudi dogovor, ki je bil sklenjen na vrhu 12. in 13. julija, zato da bi začeli pogovore za dodatno finančno pomoč tej državi. Komisija je v skladu s tem sprejela zakonodajni predlog za to, da bi spremenili uredbo o skupnih določbah in da bi upoštevali specifične ukrepe za Grčijo. Komisarka je danes tukaj, da bo predstavila te specifične ukrepe. Hvala lepa mimo grede, da ste se oglasili v odboru za regionalni razvoj. Ne bom se spuščala v podrobnosti tega predloga, kajti predlog bo predstavila komisarja Krecu. Vendar, povedati moram par besed o postopku v parlamentu. Formalni začetek postopka v Evropskem parlamentu se bo začel, ko bo predsednik parlamenta dobil predlog z plenarnega zasedanja 7. septembra. Takrat bo verjetno odbor regi imenoval za pristojni odbor, sodelovala pa bosta tudi odbora za proračun in za poslovanje ter odbor za ribištvo. Ti tri odbori bodo pripravili mnenja. V okviru Lizbonske pogodbe bosta odbor za regije in ekosok prav tako pripravila mnenji. Mnenji bosta pripravila do konca septembra. To je v skladu s postopkom posvetovanja. Na določenih ravneh so pogajanja v zvezi s tem že končana. Svet je že začel z delom na tem predlogu. Delovna skupina je to obravnavala 24. julija, spet pa bodo to obravnavali jutri, prav tako 11. septembra. Koordinatorji so se sestali danes, zjutraj, in spregovorili smo o različnih postopkovnih možnostih ki jih ima odbor regij. Na koncu razprave danes smo prišli do sklepov, ki vam jih bom predstavila. Ampak najprej želim še enkrat pozdraviti tukaj odboru gospod Krecu, komisarko za regionalno politiko, ki bo predstavila predlog komisije. Na to pa bodo dobili besedo še poslanci, ki bodo lahko zastavili svoje vprašanje in postavili komentarje. Začeli bodo koordinatorji zato ker si vsi želimo, da bi imeli bolje organizirana zasedanja odbora, bom omejila čas za besedo, zato da bomo poskrbeli, da boste besedo dobili vsi, ki želite sodelovati v razprave. Gospa Krecu, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica odbora regij, kolegice in kolegi, poslanke in poslanci, dobro jutro. V veliko veselje mi je, da sem spet tukaj z vami. Najprej se vam želim zelo lepo zahvaliti za to, da ste se odločili za izredno sejo odbora za regionalni razvoj, zato da bi govorili o uredbi o skupnih določbah glede specifičnih ukrepov za Grčijo. Gre za specifične ukrepe za pomoč Grčiji in po našem mnenju je čas ključnega pomena. Vsi poznamo, kako dramatično je stanje v Grčiji. Pred poletjem sem že bila v tem odboru in povedala sem, da sem obiskala Grčijo, grške regije in da sem videla, kako si ljudje trudijo, kako si prizadevajo za to, da bi preživeli in res eh, sredstva Evropske unije lahko pomagajo tem ljudem. Zato je zelo pomembno, da dosežemo dogovor o predlogu komisije v zvezi z uredbo v skupnih določbah čim prej. kriza je bila zelo velika in eh, zaradi tega so velike težave z likvidnostjo v Grčiji. Grčija se spopada z velikimi izzivi glede reforme države in gospodarstva. Ustvariti morajo nova delovna mesta, trajnostno rast in tudi gospodarski razvoj. Komisija je v času krize vedno bila na strani Grčije, pomagali smo jim s tehnično pomočjo in tudi drugače. 15. julija smo predstavili sporočilo z naslovom Nov začetek za rast in delovna mesta v Grčiji. To je bilo pred vrhom EU 12. julija. To pomeni, da sredstva iz proračuna EU namenimo Grčiji, zato da bi zagotovili novo gospodarsko rast in delovna mesta v Grčiji. Pristop, o katerem smo se dogovorili 12. julija na vrhu in dogovori v okviru ESM so namenjeni temu, da bi ponovno zagotovili fiskalno stabilnost, da bi posodobili državo, da bi zagotovili stabilno ozračje za naložbe, zato da bi gospodarstvo spet zaživelo in s tem bi pomagali Grkom. Jasno je, da je ključnega pomena to, da Grčija te reforme tudi izvede. Reforme bodo Grčiji pomagale, da dostopajo do 86 milijard evrov posojil v naslednjih treh letih. Tako bodo ustvarili tudi boljše okolje za naložbe in poslovanje, kar bo spet seveda zagotovilo trajnostno gospodarsko rast. In te reforme so nujne, niso pa zadostne. Povezati jih je treba z velikimi naložbami v grško gospodarstvo. Seveda ne gre samo za porabo denarja, gre za to, da je treba denar porabiti pametno. Nova finančna sredstva lahko odigrajo zelo pomembno vlogo v zvezi s tem. Sredstva za Grčijo so na voljo, vendar poskrbeti moramo, da jih bo mogoče čimprej mobilizirati. V tem kontekstu je komisija 17. julija sprejela predlog o spremembi uredbe o skupnih določbah, ki je namenjen temu, da bi rešili težave z likvidnostjo, kajti te težave ovirajo ustrezno mobilizacijo sredstev v Grčiji. S tem se posvečamo temu obdobju od leta 2014 do 2020. Zagotovili bomo, da se bodo finančne sredstva zagotovila vnaprej. S tem bomo olajšali težave z likvidnostjo, ki ovirajo naložbe sredstev EU. S tem ukrepom bomo zagotovili tudi, da bomo lahko bolj uspešno zagotovili program 2007-2013. Kaj to pomeni v konkretnih zneskih? Za leto 2014 oziroma 2020 komisija predlaga, da bi stopnjo predfinanciranja v Grčiji povečali za 7 odstotkov za e RDF, kohezijske sklade in ESF, pa tudi za sklad za pomorstvo in ribištvo. To predfinanciranje bo zagotovilo dodatno milijardo evrov v naslednjih dveh letih, torej 500 milijonov evrov vsakem letu v letu 2015 in 2016. To pomeni, da bo mogoče zagnati več projektov prej. To dodatno predfinanciranje bo seveda pokrito z plačili do konca leta 2016. Za obdobje 2007-2013 predlagamo zgodnje sproščanje zadnjih petih odstotkov plačil EU. To se običajno zadrži do zaprtja ali zaključka programov. Na to predlagamo tudi, da bi odpravili obvezo, da se zagotovi nacionalno sofinanciranje, kajti zagotovili bi lahko 100-odstotno stopnjo sofinanciranja. To pomeni, da se bo tako zagotovila likvidnost v višini 500 milijonov evrov v letu 2015 in še dodatni znesek 500 milijonov evrov v letu 2016. To bo zmanjšalo tudi pritiske na grški proračun in privrčevali bodo približno 2 milijarde evrov. Ti 2 milijarde evrov pa je znesek, ki ki ga bodo Grki torej privrčevali v svojem proračunu, ker ga ne bo treba nameniti sofinanciranju. Gospe in gospodje, zaradi tega bodo lahko v celoti izvedli program za obdobje 2007-2013, kajti ta sredstva so blokirana zaradi promankanja likvidnosti. Seveda pa je ključnega pomena, da bodo naprišel do upravičencev in to čim prej. Seveda pa je treba upoštevati tudi zahteve za dober finančni management. Zato smo predlagali spremembo uredbe o skupnih določbah, tako da bi grške oblasti lahko zagotovile mehanizem, ki bi omejil dodatna financiranja in da bi plačila namenili samo tistim, ki so do tega upravičeni. Grške oblasti so že sprejele skupno ministersko odločitev 13. avgusta za to, da bi zagotovile delovanje tega mehanizma. Poleg tega pa mora Grčija poročati o izvajanju teh ukrepov do konca leta 2016. Pripraviti pa morajo dokončno poročilo o izvajanju ukrepov za obdobje 2007-2013. Proračunski učinek, ti ukrepi ne pomenijo, no-, pomenijo nobenih sprememb v večletnem finančnem okviru. Zgornje meje ohra, se ohranijo in to nima učinka na plačila drugih držav članic. To pomeni samo, da bi vnaprej zagotovili finančna sredstva, ki so proračunsko neutralna. V letu 2015 bo to vnaprejšnje zagotavljanje sredstev pokrito z zagotavljanjem umestnih plačil za programe 2014 in 2015 in to je niže od začetnih pričakovanj. Za leto 2016 bo komisija ocenila revidirane napovedi držav članic v zvezi z izvajanjem proračunov. Na osnovi te ocene bo komisija podala predlog, ali je treba prilagoditi proračun za leto 2016. Gospe in gospodje, upam, da se lahko vsi strinjamo, da bodo ti ukrepi zelo blagodejno vplivali na grško gospodarstvo. Sodelujemo z grškimi oblastmi, zato da poskrbimo za kar najboljšo porabo sredstev. Imamo sestanke na tehnični ravni in tudi ad hoc sestanke na terenu, prav tako pa bomo zagotovili še dodatno spremljanje in grške oblasti so se zavezale k bolj strogemu poročanju. Skupaj bomo poskrbeli, da bodo naložbe v skladu z ustreznimi spe strategijami pametne specializacije da bodo v skladu z edenskimi potrebami in da bo to dejansko vplivalo na razvoj grškega gospodarstva. Naj vam povem, kaj komisija počne za to, da zagotovi dobrotilno usmerjene naložbe. Sodelujemo naprimer z grško regijo vzhodne Makedonije in Trako, zato da bi pripravili pripravljalne ukrepe v zvezi z izvajanjem strategije za pametno specializacijo, posvečamo pa se naprimer območjem z visokim potencialom, naprimer pridelava vina in tako naprej. Naša sredstva so prispevala k temu, da smo okrepili grško gospodarstvo, socialno in ozemelsko kohezijo. Grčija se spopada z izjemnimi težavami, zato je nujno, da čim prej sprejmemo predlog komisije, kajti s tem bomo rešili problem likvidnosti, ki ovira učinkovito porabo sredstev v Grčiji. Evropski parlament in svet morata sedaj sprejeti to spremembo zakonodaje. Po mojem mnenju, kako sem že povedala, je čas ključnega pomena za uspeh tega predloga, kajti rok za izdatke v okviru programa 2007-2013 se bliža in če bi hitro ukrepali, bi lahko dejansko pomagali gospodarstvu. Prepričana sem, da se strinjate z menoj, da je to nujno. Svet vem, da pozitivno obravnava naš predlog, želijo si ga obravnavati na pospešen način in računam tudi na vašo pomoč in podporo. Najlepša hvala, sedaj pa se že veselim vaših vprašanj, komentarjev in kakor sem dejala, veselim se že tudi druge polovice leta, kajti prepričana sem, da bomo plodno sodelovali, da bo odbor regi plodno sodeloval s komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa vprašanja in odgovori, najprej koordinatorji. Lepo prosim, da se omejite na tri minute. Hvala lepa hvala za to izredno zasedanje, hvala lepa za vse informacije in podatke, ki ste nam jih posredovali. Vsi se zavedamo, kako je v Grči in kaj je sklenil svet. Ampak posvetimo se svoji vlogi. Mi smo v odboru regi in pripravljamo se na glasovanje na plenarnem zasedanju. Mislim, da je zelo pomembno, da mi ne oviramo sprejemanja stališča Evropskega parlamenta v zvezi s tem. Vse je odvisno od kakovosti informacij, ki jih dobimo. Informacije, ki ste nam jih dali, naprimer, so naslednje. Rekli ste, da če odpravimo sofinanciranje, potem ne bo manj naložb v Grči strani Grčije. Na koncu bi dobili naprimer 105 odstotne naložbe. Ne 100 odstotne, ampak 105 odstotne. Zato, ker bodo Grki vseeno vlagali. In uh, Če si pogledam ta plas vprašanj, ki so jih imeli v svetu, ko ste pripravili ta predlog, je komisija na ta vprašanja, ki jih je imel svet, odgovorila v pisni obliki. Zato mislim, da bi tudi mi morali imeti postopek, eh, v okviru katerega bi vam lahko zastavili vprašanja in da bi dobili odgovore v pisni obliki od komisije. Vsi veste, kaj se bo zgodilo. Občutek imam, da je to neka pomembna odločitev, politično smo zelo veseli, da je mogoče zagotoviti preživetje Grčije, vsaj za zdaj. In upamo, da bo vse skupaj delovalo. Ampak, konec koncu, bo v Grčiji ostalo zelo veliko denarja, ampak ta denar bo končal v bankah, ne pa v realnem gospodarstvu. Mi smo največji proračun za naložbe, tako rekoč. Ampak želimo vedeti, kaj se bo zgodilo z upravičenci, koliko denarja bo dejansko prišlo do teh upravičencev. Želim si videti več na papirju. Jaz imam vprašanja, moji kolegi imajo vprašanja. Več mojih kolegov je že vprašalo naslednje. Kaj je z pravico do vlaganja predlogov sprememb? Preprosto je reči nobenih predlogov sprememb, ampak ni jasno, ali lahko svet, naprimer, spreminja vaš predlog. Zakaj bi se mi odpovedali svoji pravici? Veliko smo se naučili od lani, kajti kot parlament smo lani morali pogledati pravila večkrat in bili smo večkrat marginalizirani. Postopek mora biti na mestu in to ustrezen postopek, tako da se bomo lahko mi pripravili, ne pa, da nam kar tako podajate informacije v ustni obliki. S tem skupina ALS pač ni zadovoljna. Dobro. Skupina ALS torej si želi, da bi imeli običajen postopek. In še nekaj bom povedal. Pred počitnicami smo odpovedali sestanke odbora regij, ker pač nismo imeli točk na dnevnem redu. Mi pa smo pripravljeni na še kakšno izredno zasedanje, zato da bi poslanci lahko odpravili svoje delo. To pa pomeni, da bomo mi morali biti bolj prožni. Kje pa je parlament? Odbor regij lahko pripravi mm, mnenje v nekaj mesecih. Mi pa se niti sestanemo ne v nekaj mesecih. Kot parlament moramo biti pripravljeni, da bomo ukrepali bolj hitro in če tega ne bomo storili, dejansko ne bomo uspešno upravljali svojih nalog. Želim, da ohranimo svoje pristojnosti in želim si imeti dobro razpravo s kolegicami in kolegi o tem ukrepu. Želim pa si tudi več stvari na papirju, ne samo v ustni obliki. Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy. Moram vam odgovoriti. Aprila nismo imeli seje in aprila so bila ta vprašanja popolnoma nejasna, vprašanja, s katerimi se ukvarjamo danes. Sloh jih še ni bilo na obzorju. Vsi si želimo zato, da bi delo odbora izboljšali v kontekstu Evropskega parlamenta. Kaj ti? Vsi odbori se srečujejo s težavami v tem mandatu Evropskega parlamenta. Ne mešajmo jabolk in hrušk, lepo bi bilo, če bi se posvetili samo temu problemu, ki ga moramo danes eh, rešiti. Gospa Krl, hvala lepa. Mislim, da vsi vemo, da smo v zelo izrednih razmerah. Hvala komisiji za to, da so po vrhu 12. in 13. julija reagirali tako hitro. Komisija je hitro pripravila predlog in po mojem mnenju bi lahko ta predlog kar danes sprejeli, zato ker proti temu pač res ni mogoče imeti nič. Seveda zadeve ne tečejo tako hitro, to je jasno. Vendar parlament mora pomagati Grkom čim prej in to na čim bolj preprost način. V tem parlamentu smo že dovolj razpravljali o tem, kaj je treba storiti, zato da bi pomagali Grčiji, zato da se bo Grčija izulekla naše mnenje je bilo vedno, da je treba vlagati v Grčiji, da je treba pomagati gospodarstvu, da si opomore, da pomagamo ljudem, da si bodo našli delo, da zagotovimo socialno varnost. Kdo v tem parlamentu bi lahko imel kaj proti temu, da bi čim prej s čim bolj enostavnim postopkom poskrbeli, da se bo ta ukrep spravil in preoblikoval v realnost. Vem, da si lahko zadeve na pregled način vsi uh, vse pogledamo in preberemo, več vprašanj si sploh ni mogoče več izmisliti. Gre za spremenjen člen, ampak to je stroškovno neutralno, nihče ne bo več plačeval. Vprašanja so popolnoma odvečna. Projekte je treba pripeljati do konca, projekte, ki se izvajajo v Grčiji. Zagotoviti je treba tudi dodatne naložbe v to državo. To smo ja predvideli za Grčijo. In preprosto je treba to, kar smo sklenili čim prej, začeti izvajati. In čisto odkrito vam povem, da moja skupina in jaz tukaj ne bomo začeli razpravljati o tem, ali bi se morali držati vseh svojih pristojnosti in ali bi to moral biti popolnoma običajen postopek. To lahko storimo pri drugih vprašanjih, ampak tukaj v zvezi z Grčijo smo res v izrednih okoliščinah in mislim, da moramo sprejeti čim bolj poenostavljen in pospešen postopek, prav tako pa moramo svet pozvati, da stori podobno. Večkrat smo že doživeli, da je parlament pripravljen v dobri veri ukrepati in postopati, svet pa potem zavlačuje. Mislim, da bi morali obe instituciji storiti vse, kar lahko, za to, da Grči čim prej pomagamo. Hvala. Thank you. Thank you, Hvala lepa. Je kdo tukaj iz skupine EKR? Gospod Marijas, izvolite. Kar so gre. Hvala lepa, gospa predsednica. Nisem član vašega odbora, gospa predsednica, ampak vseeno želim opozoriti na določene elemente. Najprej pozdravljeni, komisarka. Želim pa povedati naslednje. Evropska komisija mora, po mojem mnenju, rešiti vprašanje memoranduma za Grčijo. 240 mm, milijard evrov je Grčija dobila v zadnjih petih letih in 1,5 milijona ljudi je brezposobnih, veliko ljudi pa živi pod pragom revščine. Večina denarja se bo porabila za to, da bi plačali za obveznice centralne banke, ki so bile kupljene s popustom 40 odstotkov, odkupiti pa jih je treba po nominalni vrednosti. Zato, da bo mogoče vrniti dolg mednarodnemu denarnemu skladu. Videli smo že, da se to dogaja in komisija mora to upoštevati, kajti program, ki se izvaja v Grčiji, je program varčevanja, ki je program proti ljudem. To ne bo pomagalo plačam in preživetju ljudi. Ne, to bo pomagalo gospodu Dragiju, kajti on bo dobil povrnjen denar za obveznice in to z velikim dobičkom. In svet je sprejel odločitev, v okviru katere je memorandum povezan z ESPO in z programi skupnosti. Vse države članice imajo pravico do sredstev iz strukturnih skladov. Nobena država, razen Grčije, še ni imela takšnega pogoja, torej pogoja, da mora izvajati memorandum, če želi dostop do finančnih sredstev. Sedaj pa še tretja tema. Večkrat sem to že povedal, namreč, in to ne velja samo za Grčijo, ampak tudi za druge države ki se, kjer se izvaja program. Spremeniti moramo mehanizem sofinanciranja. Kaj ti, če imamo program, ki se izvaja v Grčiji, če se zmanjšuje primankljaj, to je eden od pogojev namreč, in če se to poveže z manjšimi javnimi izdatki in če ima država manj denarja, imajo manj denarja tudi za naložbe. Kaj to pomeni? Dejansko se odzame možnost državi članici za sofinanciranje projektov. Evropska unija ti da denar pod pogojem, da država zagotovi sofinanciranje, denarja pa ni. Kaj ti? Trojka je državi naložila določene pogoje. Komisiji in prejšnji komisiji želim povedati, bom končal, bom končal brez skrbi takšne intervencije, ko govorimo o sofinanciranju, ne vodijo do dobrih rezultatov. Spremeniti jih je treba v Grči in drugje. Evropski parlament pa sedaj podpira pobudo, ki je nujnega pomena, če si želimo, da se bodo programi skupnosti izvajali tako, kot je treba. To so komentarji, ki sem jih želel podati. Hvala lepa. Thank you. Thank you. Hvala. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospod Jakovčič. Spoštovana gospa predsednica, spoštovana gospa komisarka, hvala, da ste prišli sem na naš eh, sestanek. Vedno smo veseli, ko lahko izmenjamo svoja mnenja z vami. V zelo pomembnem trenutku je bilo pomembno, da ste prišli k nam in da skupaj argumentiramo razpravljamo in sprejmemo odločitve ki bodo v korist eh, tako grčije kot države kot tudi grških prebivalcev. odločitev je padla da bomo uporabili poenostavljen postopek torej brez eh, predlogov sprememb da bomo spoštovali vse roke ta, na ta način dokažemo tudi mi kot Evropski parlament željo, da se vključimo v poskus ustvarjanja predpogojev za razvoj Grčije. Zakaj? Sredstva, ki bi jih lahko dodelili Grčiji iz tega sklada oziroma iz teh skladov, so sredstva, ki bi morala biti namenjena za konkretne projekte. In to je predpogoj za novi razvoj. To ne smejo biti sredstva, ki, kot je rekel moj spoštovani kolega, ne bi smela biti namenjena v različne uh, finančne transakcije, pomoč dragijo in tako naprej. Ne, temveč bi to moralo biti sredstva, ki so namenjena projektom. In to je tisto, kar nas zanima, to je tisto, kar podpiramo. I said that the 86 billion would be Nisem rekel tega, rekel sem, da bo 68 milijard denarja namenjenih za to, da rešujejo gospoda Draga. Minister Marijas, it's not acceptable. We are not on. Gospod Marijas, tako pa ne bomo razpravljali, ne moremo tako razpravljati na sestanku našega odbora, zato prosim ne prekinjajte gospoda Jakovčiča. Gospod Jakovčič. Očito me moj spoštovani kolega marias me ni poslušal do konca ampak kot prijatelja se bova kasneje pogovorila o tem ampak kaj želim poudariti menimo da je dobro da parlament sedaj spreme to odločitev prepričani smo da bomo na ta način izkazali našo solidarnost in pomoč grčiji da smo uh, presrečni in preveč zadovoljni z, v zvezi s vsemi predlogi seveda ne velja to ne morem reči. Ampak v vsakem primeru je sedaj pred nami neka konkretna odločitev, ki bi jo želeli podpreti. Zato naj ponovim, da poenostavimo postopek, da postopek ne vsebuje vlaganja predlogov sprememb. Upam, da bodo vse politične skupine na ta način dokazale svojo politično solidarnost z Grčijo. Hvala. You, Hvala, gospod Jakovčič. Gospod Omerđi. Gospa predsednica, najlepša hvala za besedo. Gospa komisarka, hvala, da ste se nam pridružili na današnjem sestanku. Dovolite, da pozdravim vaš predlog, ko gre za izvanje sklepa sveta. Seveda sedaj ostale institucije Evropske unije, tudi Evropski parlament, upam, da bo, se bomo na ta način učinkovito in hitro odzvali. To, kar je bistveno, je seveda nujnost ukrepanja. Gre za izredno situacijo, nujno situacijo, treba je takoj ukrepati in to seveda v našem odboru natančno razumemo. Zakaj se stvarmi mudijo? Zato, ker če Grčija ne bo dobila zelo kmalo eh, potrebnih sredstev, ne bo mogla operativno delovati za obdobje 2017 do 2018. Na ta način bi izgubili 2 milijardi evrov. Vsekakor je treba zagotoviti večjo likvidnost v Grči in eh, vsi namreč vemo, kakšen je položaj v Grči. Vemo, da je situacija zelo zahtevna in mislim, da bi ne bilo v dobro Evropske unije, da izgubimo v dveh letih dve milijardi evrov. Kadar gre za izredne izmere, potrebujemo pač izredne ukrepe, da se jim zoprstavimo. Zato je treba začeti z izjemnimi postopki. Zaradi tega je moja skupina za poenostavljen postopek potrebujemo, kot sem že rekel, izredne ukrepe za zagotavljanje sredstev. In kot ste rekli sami, gospa komisarka, bi želel to tudi sam povdariti, gre za stroškovno in eh, proračunsko neutralen predlog, nikogar ne bo kaj dodatno stalo, če bomo podprli ta predlog. Mislim, da je to pomembno. Verjetno sem vam jasno predstavil naše stališče GUE-NGL in leta to stališče je vam v podporo. Hvala, gospod Dana. Hvala, gospa komisarka, tudi v našem imenu, da ste prišli sem v odbor. Tudi zeleni menimo, da gre za izjemne uh, predloge, gre za izjemni svežen, ki sam ne bo rešil celotne situacije v Grčiji, vendar je to svežen, ki bo pomagal pri investicijah v Grčiji. Strukturni skladi so tisti, ki so v zadnjih letih eh, v bistvu najbolj prispevali k gospodarskemu razvoju v Grčiji. Zato je tudi tukaj treba čim hitreje delovati za to, da bomo imeli trajnostne investicije v gospodarstvo da bomo zagotovili nova sredstva za izvajanje projektov v Grčiji. Žal, tukaj ne gre za nek sveždena, ampak eh, o tem mislim, da sedaj ni primern trenutek razpravljati. Grčija se je znašla v težkem položaju in mislim, da je čas tukaj zelo pomemben. Moramo hitro delovati, poenostavljeni postopek je tukaj primern postopek, sicer bi bil celotni predlog absurden. Mi kot eh, poslanke in poslanci imamo tukaj odgovornost, moramo hitro delovati in hvala, hvala za to, da je komisija zelo hitro pripravila ta predlog. Mi smo tudi za poenostavljen postopek, kajti vse ostalo bi bilo neodgovorno. Thank you, thank you very... Hvala. Sedaj pa gospa Damato. Hvala, gospa predsedujoče. Zahvaljujem se komisarki, da se nam je pridružila in da nam je poročila o teh spremembah uredbe. Glede na tragično situacijo v Grčiji moramo seveda podpreti zvišanje so financiranje za leta 2007-2013 in uh, tudi za 2014-2020. Uh, Gibanje petih zvezdic je v teh mesecih vedno podpirala večjo fleksibilnost do grškega naroda in eh, hudo smo kritizirali varčevanje in način eh, pogajanja, ki je bil naležen Grčiji. Zato bi bilo za nas še bolj smiselno, da bi eh, od primankljaja ločili sofinanciranje. Mislimo pa, da gre predlog v pravo smer, saj kar zadeva kohezijsko politiko in tudi glede na to, da ima Grčija dobro absorpcijski uh, raven uh, sredstev. To bi moralo tudi pomiriti države članice, ki niso naklonjene tej, temu predlogu, saj v proračunu ne prihaja do sprememb in nobenega najvišjega, najvišjega praga v večletnem načrtu torej porazdelite v sredstve v uh, kohezijskem skladu in drugih skladih, bi ostalo enako. In zato podpiramo tudi poenostavljen postopek brez predlogov sprememb. Hvala. Gospod Amato, gospod Bruan, bi želeli v imenu svoje politične skupine kaj reči? Da, gospa predsednica, Za nas je jasno, da je Evropska komisija se kot neke vrste gasilec v tem predlogu lotila Grčije, glede na gospodarsko, socialno eh, krizo, ki je pravzaprav posledica delovanja Evropske komisije. Danes Grčija ne more zagotoviti petodstotnega sofinanciranja za vse investicije, ki jih financiramo iz evropskih skladov. Načrt predsednika Junkerja sedaj poskuša obupano pogasiti nek požar na področju kohezijske politike, kar zadeva Grčijo. Žal vsa sredstva, ki so tukaj predvidena, ne bodo pomagala Grčiji, kajti zaradi enotne valute in zaradi dolgov, ki jih ima, je eh, Grčija tako obremenjena, da pravzaprav evropski skladi niso dovolj za to, da bi v njej ponovno zagnali gospodarski razvoj. Politični ukrepi, ki so vezani na vse evropske sklade, so nekaj kar smo vedno slišali v tem odboru kar je odvisno od zadolženosti posamezne države. Ne vem, kako sedaj lahko zagotovimo, da 20 milijard sedaj za leto 2015 zagotovimo in od tega namenimo najmanj eno milijardo izključno samo Grčiji. Videti je, kot da bomo s tem odprli Pandorino skrinjico in mislim, da ta ukrep lahko sproži zahteve strani cele vrste drugih eh, držav članic, ki bi zahtevale sofinanciranje v znesku v stopni 95 do 90 odstotkov vseh investicij. Hvala. Sedaj bomo nadaljevali s seznamom članov odbora regij, ki so izrazili željo, da bi spregovorili v tej razpravi. Gospa Spiraki je prva na seznamu. Hvala, gospa predsednica. Hvala vsem kolegicam in kolegom komisija predlaga izjemo za Grčijo, ki bo zagotovila nam zagotoviti preživetje in razvoj. Ta intervencija, ki jo predlaga komisija, če jo bo spremljal poenostavljen postopek in institucionalna podpora, bo zagotovil nujni zagon razvoju. Več kot 3,5 milijard evrov naj bi torej eh, bilo zagotovljeno v prejšnjem finančnem okviru in v novem finančnem okviru. Veste, da bomo 11. septembra v Grčiji imeli predčasne volitve. Nova demokracija in Siriza sta po eh, anketah javnega mnenja zelo blizu. Moja stranka je Nova demokracija, ne demokracija. Mi smo zavezani eh, podpori strukturnih skladov in potrebujemo pomoč čim prej. Vem, da tudi druge države članice imajo morda podobne potrebe kot Grčija, vendar danes je treba se lotiti reševanja grške situacije. Sem za poenostavljen postopek in čim prej bi morala Grčija priti do teh sredstev. Hvala. pozabila sem vam omeniti, da člani odbora imajo na voljo dve minuti za svoje intervencije. No, vi ste spoštovali. Gospa Presto. Eh, gracie. Eh. Hvala. Ne bom govorila o postopku, kajti naša koordinatorka je že povedala mnenje skupine. In z njim se seveda popolnoma strinjam. Želela sem spregovoriti o vprašanju, o dejstvu, da prepogosto moramo spreminjati sofinanciranje za regionalno politiko v kriznih situacijah. Po eni strani bi komisarki predlagala da razmisli o neki strukturni spremembi, ki bo omogočila komisija, če obstajajo pogoje in zagotovila, da, da bodo investicije um, resnično um, izvedene. Torej, in s tem bi se izognile spremembam pravil vsakič. Vemo, da vsakič, ko pride do krize, pride do težav namreč. In drugič, Želela bi povedati, da v kriznem stanju se zmanjšajo investicije, ne pa e, tekoče stroške. In torej bi morali spremeniti pravila pakta za stabilnost in rast, e, e, zato da ne bi prihajalo do takih zmanjšanj investicij. In investiciji bi morali biti izključene iz izračunavanja primankljaja in tudi tukaj vidimo, da če ne spremenimo strukturnih vidikov proračunskih politik Evropske unije, imamo za posledico nevar v državah v težavah Torej vidimo nevarnost, da bodo se zmanjšale investicije in potem se ne bo zagnala eh, e e ekonomija. Gospod Novako, izvolite. Hvala predsednica, draga komisarka. Bolj kot kadarkoli prej sedaj razumem, kaj se dogaja, kaj se dogaja z grškimi prebivalci, kajti uh, mi smo bližnji sosedje in vemo, kaj se tam dogaja. Grčija res potrebuje našo pomoč, o tem sem prepričam. In eh, v Evropskem parlamentu smo bili vedno v avangardi, ko gre za izkazovanje solidarnosti. Vedno smo bili za to, da se hitro pomaga, da izkažemo solidarnost vsako leto. Grčija je bila država, ki je imela nekaj od naše solidarnosti. In ker je Evropski parlament v tem postopku imel aktivno vlogo, moramo tudi tokrat zelo dejavno delovati. Moramo ohraniti svoje mnenje in moramo dobiti pravico, da zastavljamo vprašanja komisiji v vsem tem postopku. Seveda je to treba narediti čim prej in mi smo v preteklosti že dokazali, da lahko hitro delujemo. Bili smo prvi odbor, ki je bil ki je glasoval za FSI. Mislim, da moramo tako naprej delovati in vendar imeti tudi možnost, da zahtevamo nekaj sprememb v tem predlogu. Sam sem bil za mnoge spremembe, ki lahko celo škodujejo Bolgariji ali drugim državam članicam. Naprimer, odstopanje od nekaterih pravil, to je šlo nam v škodo, ampak sedaj mislim, da se moramo osredotočiti ne samo na Grčijo, temveč tudi na nekatere druge države članice. In mislim, da morate prisluhniti v komisiji državam članicam, kajte, ko bo jutri neka druga država članica zahtevala takšno pomoč, bom jaz za čim hitrejši postopek in bom za čim hitrejšo pomoč Grčiji, vendar ne samo Grčiji, temveč tudi nekaterim drugim državam članicam, ki imajo krizo, ki ni nič manjša in bolj mila kot v Grčiji. Dve pripombi, zelo preprosti bi imel. Menim, da je nujno potrebno ukrepati hitro in torej dobro je ponastavljen postopek brez predlogov sprememb. Obenem pa bi kolegom iz ljudske stranke želel povedati naslednje. Mi moramo eh, pridobiti bolj dejavno ulogo parlamenta, ne samo glede Grčije, ampak tudi pri drugih zadevah. To je tema, o kateri bomo razpravljali v naslednjih mesecih. To je tema preseganja trojke in vloge trojke in bolj dejavna vloga parlamenta. Eh, in odbor regi mora biti tukaj v prvi vrsti. Torej, Če bomo hiteli sedaj, to ne pomeni, da ne bomo razpravljali o problemi, ki jih imamo, ampak pomeni opravljanje naloge, ki je naloga tega odbora, zato da ne bi zaustavili vseh drugih dejavnosti, ki že potekajo in to je ključnega pomena, saj si želimo pridobiti večjo ulogo parlamenta. In mislim, da zato ne smemo zaustaviti tega sporazuma, ampak moramo, po mojem mnenju, sprejeti ta poziv komisarke, hkrati pa uh, ne smemo izgubiti pomena vseh razprav okoli te teme. In želim komisarko in uh, predsednico tega odbora povabiti, da se napiše nek memorandum Grk čija se je znašla pred težavami. Ampak to niso problemi samo Grčije, ampak tudi probleme Italije in tako dalje. Uh, želimo o tem razpravljati, ne bomo govorili samo o Grčiji, to je banalno, gre za evropski problem, potem ločevanje med tekočimi stroški in investicijami, inteligentna reforma pakta stabilnosti, je to grški problem? Ne, to je evropski problem in zato si dovolim, da vsem kolegom povem, izključimo iz te razprave eh, to vprašanje, ki ga moramo sprejeti sedaj. Parlament mora delovati hitreje, mora prevzemati svojo eh, odgovornost, obenem pa ne smemo zapraviti teh razprav. In mi kot poslanci moramo vzpostaviti odnos z komisijo in svetom, da začnemo razpravo o teh vprašanjih, kaj ti s temi vprašanji se bomo še soočali v bodoče. Če pa eh, sedaj to prestavimo, po mojem bo to velika eh, napaka. Danes se moramo, po mojem mnenju, odločiti, hkrati pa vzpostaviti te stike s svetom in komisijo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Bogovič, izvolite. Hvala prost pretok ljudi in pa skupna valuta so dve od velikih vrednot evropske unije v zadnjih letih pa se je pokazalo da je tudi kohezijska politika lahko ključna pri gradnji evrope. E, vidimo da je v državah ki so zašle v krizo e, da predstavlja e, denar iz strukturnih skladov ključni denar za investicije grčija je zagotovo v veliki krizi zato mislim da je takšen aktiven odgovor ki ga je komisija pripravila da se pospeši eh, financiranje investicij v grčiji v letih dva tisoč petnajst in dva tisoč šestnajst ko je grčija v najgloblji krizi pravilno eh, zato <clears throat> predlog eh, s katerim se postopki poenostavijo in pa predvsem pohitrijo se pravi da pridejo investicije v grčiji prej na vrsto zelo podpiram kot vidimo je od takrat, ko eh, smo govorili samo o tem problemu, ki se je nanašal na finančno krizo v Grčiji, na problem in pa krizo evra, da je v mesem času Grčija prišla še v drugo migransko krizo in na nek način mislim, da je prav, da se v Evropskem parlamentu čim hitreje in pozitivno predelimo do tega predloga. Thank you. Thank you very much. Hvala. Gospod Van Miltenborg je naslednji. Hvala, gospa predsednica. Govoril bom v jeziku gospoda Van Nistelroja, zato da me bo razumel. Prepričan sem, uh, prostite, presenečen sem nad uh, stališčem ELS-a. In če poskušam odgovoriti gospodu Van Nistelroju, kakšni so vaši pomisleki v zvezi s predlogom komisije? Ste istočasno za predloge sprememb, po drugi strani pa ste za pospešeni postopek. Preostanek mojega časa podarjam gospodu Van Nistelrooju. Žal se pojavlja modri karton, ampak ne vem, če bomo to lahko naredili. Ne bom sedaj odgovarjal ampak na koncu, ko bomo imeli zadnji krok razprav. Sem pa seveda si pribeležil vsaj eh, mentalno vaše vprašanje. Blagadre, madam, če woman. Hvala, gospa predsednica. Kolegice in kolegi, Grčijo je zelo prizadela politika skrajnega varčevanja in politika trojke o tej sedaj razpravlja komisija in evropski parlament. Drugo. Grčija je bila žrtev dveh kleptokracij, dinasti in trojke in sedaj je v situaciji, v kakršni je. In v izrednih okoliščinah pač potrebujemo izredne uh, ukrepe. Pospešeni postopek se nam zdi, da je dober predlog komisije. In mislim, da celo moramo razmisliti o tem, kako bi povečali zmogljivosti sofinanciranja ne samo v Grčiji, temveč tudi v nekaterih drugih državah članicah, ki so v krizi. In na koncu neumno vprašanje. Zakaj danes zaradi različnih razlogov Le Front National in ELS nasprotujeta pospešenemu postopku? Po Grčija bo kmalo imela izredne volitve. Kakšno bo potem sporočilo Atenam teh dveh formacij pred eh, predčasnimi oziroma izrednimi volitvami? Kot socialist, kot Romun, lahko rečem, da sem absolutno za predlog komisije. Hvala. Thank you, thank you very much. Vam najlepša hvala. Gospod Monskor. Gospa predsednica, dragi kolegi, ne bom govoril o postopku. Strinjam se s koordinatorko svoje skupine. Mi se strinjamo, da delujemo hitro. Rešiti moramo Grčijo, sredstva moramo biti dana na voljo moramo imeti posebne mehanizme za Grčijo. Želel pa bi zastaviti vprašanje. Že pred petimi leti smo veliko denarja, milijarde namenili Grčiji. In zato se sedaj moramo vprašati, kaj lahko storimo, da ta denar, ki bo sedaj razdeljen, torej kaj lahko storimo, da bo končal v pravih rokah, da, bo, da ga bodo dobili resnično grki, ki, eh, ki trpijo, ki so v težki situaciji. To je moja skrb in bojazen. Mi lahko eh, zaupamo lokalni vladi, ne glede na njeno barvo, vendar pa moramo oceniti stvari leto, vsako leto posebej zato da ne bi po treh letih eh, znova, našli, eh, znova se znašli pred istimi problemi, s katerimi smo se soočili pred tremi leti. Mm, hvala, gospa komisarka. Tudi sama ne bom govorila o postopku. Um, mislim, da ima ta uredba. Uh, Eh, ne bo imela eh, torej, eh, takega učinka, kot bi ga lahko imela, če ne bomo postopali hitro. Sama bom šla v podobno smer. Torej, vprašanje ni samo, kdaj in če bo prišlo do investicij, ampak tudi v kaj se bo investiralo. Sama sem bila julija v Grči in govorila z lokalnimi oblastmi in povedali smo si, so mi, da, ob, da veliko krat nimajo upravnih uh, zmožnosti, da bi uh, za implementacijo teh uh, sredstev. In zato bi komisijo želela vprašati, uh, kaj o programu tehnične pomoči, kako boste Grčiji pomagali pri implementaciji eh, teh sredstev. Tudi če imamo ta uh, poenostavljen postopek, Grčija ne bo imela veliko časa za absorpcijo teh sredstev. In zato je po mojem mnenju zelo pomembno, da komisija pošlje osebje uh, in pomaga eh, zgraditi zmogljivosti v Grčiji za to, da bo denar investiran v trajnostne projekte. Menim, da Eh, torej ne gre samo za investicije, ampak da jih je treba investirati eh, v socialne projekte in trajnostne projekte in morda nam komisarka lahko kaj pove več o tej tehnični pomoči. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Mišel. Hvala lepa, gospod predsednica, hvala lepa, gospod komisarka. Veliko smo že slišali. In V splošnem se lahko strinjam s tem, kar smo slišali, se posebej, kar je rekla gospa Krl iz vrst socialistov. Razprava, ki jo imamo, bi morala biti ločena od ideoloških razprav in eh, razprav v okviru volilne kampanje, kajti včasih imamo občutek, da zavlačujemo, da čakamo na rezultate volitev in tako naprej. Želim spregovoriti še o nečem. Tukaj se mi včasih zdi, da imajo nekateri vtis, da Grkom dajemo darila. Spomnim se, kako smo v tej dvorani pogosto govorili o tem, kako učinkovito lahko prispevajo k razvoju strukturni in kohezijski skladi. In vsi smo ugotovili, da smo na mejah mehanizmov, ki jih imamo na voljo v Evropski uniji. Te mehanizme je treba spremeniti. Tukaj smo sedaj priča primeru. Namreč na nezapleten način bi lahko šli v drugo smer. Sveda, ljudje pravijo, da bi lahko tudi druge države pomolile roko za pomoč. Seveda, to je res sami pa tukaj sedaj razpravljamo o malenkostih, o postopkovnih vprašanjih, o nekih malenkostnih vprašanjih v zvezi z pravili in tako naprej. Lepo prosim, da se še enkrat vsi spomnimo, da gre za temeljno vprašanje, kako bomo učinkovito porabljali sredstva, kako bomo zagotovili, da bodo sredstva prišla tja, kjer jih potrebujemo. Gospa Krecu je že Julija odgovorila na moje vprašanje. Rekla je, da številna sredstva sploh ne pridajo v Grčiji do upravičencev in da je to problem. Zdaj pa imam občutek, da komisija nekaj počne in ne smemo biti tisti, ki zaviramo vse skupaj, ampak moramo poskrbeti, da se bo dejansko nekaj zgodilo. Thank you. Thank you Najlepša hvala. Gospa Maletič, hvala, gospa predsednica in hvala, gospa komisarka, da ste se nam pridružili. Mislim, da je predlog komisije zelo dober in potreben. E, ne bom širila razprave na druge države, kaj ti razmišljati moramo, kako bomo pospešili implementacijo in uporabili kohezijsko politiko po celi Evropi. Eh, veliko držav je v težki situaciji in ni dobro, da ukrepamo samo eh, takrat, ko je država v tako težki situaciji kot eh, Grčija in takrat potem razmišljamo o strukturnih spremembah. Ampak o tem bomo razmišljali kasneje. Tukaj pa bi želela povdariti, da za obdobje 2007-2013 ste predlagali Eh, povečanje finančnih sredstev za 100 odstotkov, vendar pa moramo upoštevati, da gre za 100 odstotkov upravičenega zneska. In Grčija mora potem zagotoviti vse tisto, kar ni upravičeno. Morda bi lahko v uredbi, uredbo vključili nekaj, kar bi pomagalo Grči, recimo vlogo uh, eh, EIB, Evropske investicijske banke ali kaj podobnega. Naslednja pripomba zadeva uh, perspektivo 2014-2020 dejali ste, da boste povečali zneske predhodnega financirja in zato bo Grčija lahko dobila dodatna predhodna sredstva. In um, sprašujem se, kako lahko pomagamo pri implementaciji, pri izvedbi, kako lahko zagotovimo, da bo Grčija uporabila ta sredstva, ne pa da jih bo morala vrniti 31. decembra 2016, kajti v uredbi je znova ta velik če. In po mojem moramo o tem resnično razmisliti. Najlepša hvala, gospod Kalvet. Gracias, muy, muy Hvala, gospa predsednica, zelo kratek bom. Predvsem ne želim razpravljati, kot je povedal eh, koordinator o tem, če je to potrebno. Potrebno je, o tem smo že govorili, govorili smo tudi o humanitarni pomoči za grški narod in to je nekoliko ponižujoče in ne bi želel govoriti eh, o tem v teh s temi besedami. Govoril bi o izredni pomoči. No, začnimo z eh, pomočjo, ki je že urejena in ki je že um, vključena v evropske, um, delo evropskih institucij. To je nekaj gotovega. In tukaj se strinjamo z stališčem Evropske komisije. Ampak tukaj smo v Evropskem parlamentu in sam sem prisluhnil um, drugim kolegom, kolegu Moskuju in drugim kolegom in želel bi odgovoriti na to. Po mojem mnenju je pomembno na tehnični ravni, pa tudi na politični ravni je zelo pomembno, da tokrat zadeve resnično delujejo. Pomembno pomembno je, da se eh, glede na potrebe grškega naroga in tudi institucionalnimi potrebami grške države. In zato se povsem strinjam s tem, da je treba seveda nadzirati zadeve in tudi pomagati, vendar pa moramo nadzirati, ne moremo si znova dovoliti, da se ta sredstva slabo uporabijo in, ali pa da se jih sploh ne uporabi, da se jih preveč zapravi, zapravlja in tako dalje. Mi na ravni našega odbora lahko oblikujemo neke vrste komisijo in uh, eh, seme, eh, poročanje po semestrih, da vidimo, kaj se dogaja vsem tem denarjem to je bolezen, ki ni prizadela samo Grčije. Ne uspemo vedno uporabiti, uporabiti denarja, ki, bili, ki je bil, denarja, ki je bil namenjen. Eh, tega, torej absorpcijska kapaciteta je slaba. Govorim v, za Španijo, eh, lahko pa se govori, to zgodi tudi kje druge. Želim povedati, da mi moramo pomagati Grčiji Eh, vložiti čas in denar za izboljšanje lokalnih institucij. In to je delo, ki ga mi kot odbor regi lahko veliko, nar eh, veli mm, torej, tukaj lahko veliko naredimo. Najlepša hvala. Zadnji govornica je gospa Rodriguez. Najlepša hvala, gospa predsednica. sama prihajam iz, iz Portugalske, ki je veliko eh, pretrpela zaradi zategovanja pasu, prišlo je do brezposelnosti, revščine in tako dalje. Zato ne razumem, kako ima lahko kdo pomisleke o potrebnosti teh ukrepov eh, in o, eh, kdo ima lahko pomisleke o teh investicijah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 glede postopka, da bi prišli do odločitve, bi bilo treba najprej prisluhniti gospe komisarki. V redu, nihče več ne želi sodelovati v razpravi. Dovolite meni, da povem nekaj besed kot predsednica odbora Rigi. To je zelo pomembno srečanje, čeprav je izredni sestanek. Pomemben je, ker skušamo prevzeti odgovornost in si prizadevamo za rešitev problemov v Evropi na način, ki bo ustrezen za Evropski parlament. Mi eh, podpiramo poenostavljen postopek, vendar pa ne podpiramo nekaj postopkov, ki bodo zaključeni brez nadzora, brez možnosti ulaganja predlogov sprememb. Mi skušamo biti učinkoviti. Sicer, po mojem mnenju, bomo izgubili veliko, zapravili veliko časa in v naših razpravah bomo zapravili čas in bomo izgubili političen učinek pomoči grškemu narodu. To je moje mnenje. Strinjam pa se vsemi kolegi, ki so poudarili vlogo parlamenta pri nadzoru in pri tem, da se je treba kaj naučiti iz različnih situacij ja, v različnih državah. Prisluhnila sem sporočilom, ki ste jih poslali in mislim, da vsi skupaj lahko najdemo način, kako bomo nadzirali stanje v Grčiji in tudi sledili, kaj se dogaja v Grčiji drugih državah. Imamo za to več instrumentov. Lahko povabimo ustrezne ministre za regionalni razvoj, recimo ravno tako ministra iz Grčije. Ko uh, sprejmemo nek sklep, lahko tudi nadziramo izvajanje. In uh, prepričana sem, da bomo slišali od uh, komisarke pripravljenost, da poroča o implementaciji teh ukrepov. Uh, In mislim, da je to zelo pomembna vloga, ki jo imamo. Pospešiti moramo um, proces prejemanja odločitev in drugič nadzirati Eh, učinkovitost izvajanja teh odločitev. In to je mnenje, moje mnenje kot predsednica odbora regij. Hvala za to razpravo. Sedaj pa besedo predajam gospe komisarki, da odgovori na številno vprašanje, ki so ji bila zastavljena. Eh, prepričana sem, da boste ustrezno odgovorili. Najlepša hvala vsem skupaj za to eh, učinkovito in koristno razpravo. Skušala bom odgovoriti na vsa vprašanja. Najprej, kot sem že povedala, bi se vam želela zahvaliti za to razpravo. Mislim, da je ključnega pomena za Grčijo in ne samo za Grčijo, ampak za celotno Evropo. Prav imate. Naš cilj je, da bi dosegli realno gospodarstvo z vlaganji in da bi dosegli tudi. Uh, Torej vse, ki imajo pravilo. In Grčija mora sprejeti uh, ustrezne mehanizme in zagotavljajo nam, da bo do ta sredstva eh, um, um, namenjena izključno um, ustreznim koristnikom. In, uh, in uh, Eh, komisija bo zagotavljala, da se bo eh, ta denar resnično uporabil za dobro gospodarstva in grškega eh, ljudstva. Vsi vi, mm, Evropski parlament, tukaj sem, poznam vas že 8 let, sem tukaj in vedno sem se borila za pravico parlamenta, za, za to, da lahko se odločite za postopek, ki ga želite. Komisija, um, torej mnenje komisije pa je, da gre tukaj za izredno situacijo in nobena druga država se ne sooča z takimi um, proračunskimi težavami. In če odgovorim gospodu Van Nistoroju, imamo posebni mehanizem. Um, Torej, Grčija ima ta, eh, te mehanizme in s tem bomo zagotovili, da bodo pravi ljudi prišli v denar v prave roke. In zagotovo bom odbor regij um, obveščala o izvajanju tega mehanizma s svojo prisotnostjo na vaših sestankih. Veliko vprašanj je bilo o trojki in o memorandumu in že na začetku bi želela povdariti, da ne obstaja povezava med strukturnimi skladi in, in tem mehanizmom. Naš predlog dopolnjuje zato, da bi dosegli fiskalno um, konsolidacijo in da bi se ta denar hitro izvajal na ter, um, ter torej hitro uh, eh, in sem ta sredstva hitro porabila na terenu. Upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanja. Hvala za podporo, gospa Krl. E, govorili smo o nujnosti in o hitrosti. Za let 2007-2013 je ključnega pomena, da se to sprejme. v, z nujnim postopkom za leto 2007-2013. Nam je tukaj namreč odprlo neko okno, ki je sicer majhno, ampak vsi veste, da se bo to obdobje končalo decembra 2015 in oktobra je že pozno, vendar pa lahko še kaj dosežemo, če bodo grške oblasti sodelovale in bodo hitro se odzivale. Nihče ni govoril o posledicah. Mislim, da um, bi bile posledice hude, če ne bomo sprejeli te uredbe. Grčija bi izgubila veliko denarja in uh, poleg tega bi morali tudi vrniti denar. In uh, recimo en primer. Um, um, avtocesta je izgrajena eh, v 95 odstotkov in če ne bodo zagotovili 5 odstotkov sofinanciranja in tega projekta ne bodo končali do decembra 2015, potem bodo morali vrniti denar komisiji. In to bo ogrozilo tudi nov program. to je hitra um, likvidnostna pomoč uh, Grčiji. In mm, ni niti zaupanja, dovolj zaupanja za začetek tega novega programa. In zaradi tega uh, je to, mm, vse skupaj želimo pomagati, zato da bi ta sredstva prišla do realnega gospodarstva. Želela bi na hitro odgovoriti na nekaj vprašanj. Um, vrh Julija samo dopolnjuje in teh 35 milijonov, ki jih predlagamo, samo dopolnjujejo obsežne reforme in naložbe, ki jih je Grčija, za katere se je Grčija zavezala. In upamo, da bomo tudi prispevali k programu stabilnostjo in s tem smo spostavili tudi Evropski stabilnosti mehanizem. Teh 35 milijard, to je uh, denar, ki je že v, uh, uh, v različnih sklad, skladih in in pri, v pobudi za uh, brezposelne, ki je uh, namenjena tistim, ki so najbolj uh, prizadeti, 15 milijonov pa je namenjen kmetovalcev. In imamo tukaj tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada. In želimo pa, da bi ta denar uh, čim prej prejeli in da bi financirajo skoncentrirali na začetek. In želela bi se vam zahvaliti, ker ste povdarili nujnost, gospod Omarži je to naredil, brez teh ukrepov bi Grčija ne mogla izkoristiti tega denarja. In mi pa želimo, da bi Grčija čim prej dobila ta denar in bi podprli zaposlovanje in gospodarsko rast. Večkrat ste dejali, da moramo pokazati solidarnost v času krize in pomagati grškemu gospodarstvu. In nekateri ste bili tudi zelo čustveni, vendar pa mislim, da je vse skupaj zelo pomembna tema. E, Sveda pa e, ni Grčija edina država, ki ima težave. Že na začetku sem povedala, da moramo razmišljati tudi o državah, ki imajo težave pri absorpciji evropskih sredstev. Ena od prvih ukrepov je bila, da sem stanovila task force za boljšo implementacijo in imamo osem držav, ki žal ne bodo mogle počrpati vseh sredstev iz programa 27213. In uh, mislim, da Grčija pa ni bila v taki situacija no, novembra, ko je bila ustanovljena ta task force za boljšo implementacijo. Novembra je bila Grčija v zelo dobrem eh, stanju, 90 odstotkov so že počrpali, eh, sedaj pa smo že pri 95 odstotkov. Torej, eh, Grčija ni bila že od začetka vključena v ta task, v to task force, vendar pa je prišlo do gospodarske krize in ne morejo prispevati niti teh 5 odstotkov in e, izgubili bodo vse ta denar, če ne bomo sprejeli teh izrednih ukrepov. E, strinjam se z vami, ko ste gospod Damato in gospod Bla, gospa Piraki in gospa Brejso povedali, da moramo um, razmišljati tudi o drugih državah. Sedaj želimo da bi grška, grško gospodarstvo si opomoglo in da bi imeli pravo strategijo, potrebujemo investicijski načrt in eh, zato, da bi Evropska struktura in investicijska eh, sklad eh, lahko pritegnil tudi privatna sredstva. Veste, da v Grčiji med krizo je bila je bilo kar. Uh, Je bilo veliko evropskih eh, sredstev in mislim, da so ta sredstva že kar pomagala pri v krizi. Sedaj, po 34 eh, letih, ko je Grčija vstopila, odkar je Grčija vstopila v EU, je grško gospodarstvo dobilo več kot 73 milijard evrov in imamo še 20, 20 eh, milijard, govorim samo o Evropskem strukturnem skladu. Torej 73 milijard že, eh, je Grčija že dobila in 20 milijard je pripravljenih v novem programu. Sedaj govorimo z grškimi um, oblastmi. Se veste, da mi uh, v Bruslju ne moremo pripraviti. Um, Eh, projektov, namesto njih ima vse države, pripravljamo pa uredbo in eh, vse države se morajo eh, uskladiti z to uredbo, treba investirati v raziskave in inovacije, energetsko učinkovitost, razvoje mest, socialno vključenost in tako dalje. V naslednjem obdobju bodo grške eh, oblasti morale to prevesti v konkretna dejanja in mi pa eh, bomo skrbeli za to, da bo prišlo do izbora in implementacija zelo kakovostnih projektov. Kot sem povedala, imamo že 35 let izkušenj z implementacijo in vsi, ki ste kdaj obiskali Grčijo, vidite, kakš, do kakšnih sprememb je prišlo v realnem gospodarstvu. Ko sem obiskala Grčijo, sem bila zelo presenečena, ko sem videla, da včasih ne govorimo dovolj o tem, kaj smo dosegli v državah članicah in kakšne spremembe smo prinesli. Vsi, ki so v 80-ih letih obiskali Grčijo, so se lahko se lahko, prepriči, se lahko prepričajo, da je sedaj pravzaprav prišlo do sprememb, kako da bi bili v drugem stoletju in to smo dosegli z evropskimi uh, sredstvi, ne samo v Grčiji, tudi v drugih državah. Nekaj primerov, recimo most eh, med Penopolezom in uh, Celino, veliko uh, regijskih uh, bolnišnic smo odprli, šol, Eh, pa tudi recimo eh, podzemna železnica v Atenah. 100 tisoč Atenčanov lahko uporablja to podzemno železnico in sama sem govorila z grškim eh, novinarjem in sem mu navedla te eh, pri, eh, primere. Rekl je, jo, ja, vem, da je bilo nekaj evropskega denarja. Rekla sem nekaj milijarde evropskega denarja. Mislim, da ne govorimo dovolj o temu. Pomagali smo Grči tudi med poplavami. Vsi um, nače, um, projekti glede ravnanja z odpadki, z vodami in tako dalje, je tukaj je Evrops, Evropa veliko prispevala. Strinjam se, s tem, da bi morda tukaj morali razpravljati tudi o, o stanju v drugih državah, vendar pa povdarjam, da je to edinstvena situacija in nobena druga evropska država nima podobnih proračunskih težav kot eh, Grčija. Vsi ukrepi um, želijo rešiti to specifično situacijo in uh, zagotavljajo likvidnostno pomoč za konkretne projekte na terenu. Vendar pa se strinjam z gospodom um, Botolinom in vsemi, ki ste govorili o tem, da bi morali imeti širšo razpravo o drugih državah članicah. Najlepša hvala za vse. Želela bi samo še nekaj povedati o tehnični pomoč, pomoči. Lahko vam zagotovim, da naše službe in DG eh, regi, regijo, sodelujejo z grškimi oblastmi, zato da bi zagotovili učinkovito porabo sredstev. Nekaj strokovnjakov iz naše, uh, naše direktorata je bilo, uh, so, torej je bilo napotenih v Grčijo, kjer jim pomagajo z um, javnimi naročili, z izvajanjem uh, eh, Junkarjevega načrta in odpravljati šibkih točk, ki jih imajo v Grčiji. Strinjam pa se z vami, da, je, da so včasih upravne zmogljivosti bolj pomembne kot denar. In eh, v vseh državah je pomembno razviti te zmogljivosti. Še veliko stvari je, ki jih je treba izboljšati v številnih državah. Nična tolerantnost do korupcije, bolj učinkovit sistem nadzora in proučujemo, kako bi lahko pomagali s skupno delovno skupino, mešano komisijo med eh, komisijo in grškimi, grškimi oblastmi. V komisiji imamo novo službo in, in torej odprli bomo nov kanal, kanal za to, da bi lahko Grkom pomagali tudi z svojim strokovnim znanjem in torej želimo pospešiti implementacijo uh, sredstev, ki naj bi prišle do um, ljudi. In ko govorimo o implementaciji, je to v odgovornosti države članice. Mi lahko pomagamo z to hitro likvidnostjo pomočjo, njihova odgovornost pa je, da bodo in verjetno vi kot so, ko so zakonodajalci se strinjate, da je to sedaj v njihovi odgovornosti. Še nekaj besed o humanitarni krizi. Zelo dobro vemo, da smo priča, da smo pred zelo občutljivimi izzivi, ne samo Grčija. In, in da pomagamo eh, pri integraciji migrantov v številnih državah. Sama sem obiskala ne samo države, ki so sedaj prizadete uh, zaradi tega, ampak bila sem tudi v uh, Berlinu in pomagamo pri številnih projektih za integracijo migrantov. Zagotavljam vam, da v četrtek, ko sem se vrnila z dopusta, smo imeli uh, zanimivo razpravo in sedaj proučujemo, kako, lahko, kako bi lahko pomagali lahko torej še mm, nekaj denarja preusmerimo, lahko nudimo psihološko uh, pomoč na mejah in eh, Raziskali bomo, kako bi lahko dobili kaj denarja. Od za leto, dva, eh, za obdobje 2014-2020 mislim, da bo najpomembnejša beseda integracija. Nekatere države so to že uporabile za integracijo. Recimo Italija je tak primer. Italija je največ denarja uporabila za integracijo v okviru programa Sicurezza um, je bilo v prejšnjem programskem obdobju več kot 100 um, takih sprejemnih centrov je bilo izgrajenih na Siciliji, Kataniji, Apuliji in tako dalje. Grčija ni zaprosila za ta denar v preteklem programskem obdobju. Vsaka država članica pa lahko zaprosi in mi bomo proučili, eh, kako lahko pomagamo. Resnično eh, delamo veliko za eh, zakonite priseljence, recimo primer na nizozemsku, imam, nizozemski imamo zelo lep primer ženske, Jordanke, ki je uspela na trg postaviti nekaj jordanski, jordanskih uh, proizvodov in sedaj lahko dostojno živijo na nizozemskem. In eh, pomagamo tudi tem ljudem pri zagonskih podjetjih. Nekateri so namreč zelo izobraženi, profesori, zdravniki in tako dalje. In treba jim je pomagati uh, z denarjem iz različnih skladov, recimo socialnega sklada, zato da se integrirajo v družbo. Mislim pa, da ne izkoriščamo dovolj uh, čezmejnega sodelovanja, programov Interreg. Um, um, mnogo izmed vas bo bo šlo v Luksemburg po Strasburgu, kjer bomo praznovali 20-letnico programov Interreg in, eh, in eh, Govorili bomo o teh programih med državami EU, pa tudi med, eh, torej v interreg programih z eh, tretjimi državami, recimo Srbijo, eh, Makedonijo in tako dalje. In mislim, da bi te države morale razmisliti, da bi ta denar uporabile tudi za integracijo migrantov. Najlepša hvala želim vam uspešen začetek uh, nove, uh, torej uspešen začetek dela in vidimo se na plenarnem zasedanju. Veselim se sodelovanja z vami. Obljubila sem že na začetku, da se bom še vrnila k vam in skupaj bomo ocenili, kako delujejo ti ukrepi, ne samo v Grčiji, Vemo vsi, da leto 2016 je ključnega pomena. To bo prvo leto, kjer bomo lahko ocenili učinke naših uredb na terenu v državah članicah. Najlepša hvala in veliko uspeha. Much, think... Hvala lepa, komisarka. Mislim, da ste odgovorili skoraj na vsa vprašanja. Želi še kdo kaj povedati? Seveda, gospod Van Nistelrooy. Um, hvala lepa. Hvala za ta sestanek, hvala celo za postopek in mislim, da je sedaj čas, da potegnemo nekaj sklepov. Na začetku sem rekel, da bi si skupina LS želela običajnega postopka zaradi vsebine. Zato, ker moramo upoštevati svojo vlogo, vlogo parlamenta torej. Nekateri kolegice in kolegi so me podprli v razpravi. Res je. Podprli bomo svežen, seveda, in predfinanciranje ter dodatne naložbe. Vendar, če ne bomo upravljali svoje vloge, zakaj ne bi za naslednje leto v regijo imenovali stalnega poročevalca za Grčijo. V redi, denar gre upravičencem, je to naložbena politika. Zakaj gre tukaj? Če pravite, da zmagamo vsi, v redu, to lahko verjamem. Ampak naša vloga v parlamentu mora biti, da bi imeli nekoga, ki bi vse to spremljal in bi te zadeve predstavil v odboru. Ne vem, zakaj ne bi imeli nekega poročevalca, torej iz katere koli skupine že. Lahko pa vi pripravite specifičen predlog. To je edinstvena priložnost za odbor, da napiše neko pismo ali karkoli že. Zato, da bomo poudarili določene elemente, ne pa, da se takoj spustimo v pospešeni postopek. Ne, tudi mi imamo svoje interese, poudarke in v zvezi s tem se pojavljajo določeni dvomi. Leta 2016 si želimo imeti čas za razpravo o tem. Seveda ni nujno, da bo to vedno na glavnem dnevnem redu, ampak tudi mi bi lahko podali pobudo, ne samo, da komisija pošilja sporočila tu in tam. Lepo bi bilo, če bi s koordinatorji razmislili o posebnih ukrepih za te izredne razmere. Morda bi morali zagotoviti dodatne dejavnosti v odboru. Pripričan sem, da lahko to storimo z posebnim pismom, sporočilom, stalnim poročevalcem ali kakorkoli že. Prepričan sem, da bo večina to podprla. In, kakor sem povedal, bodite pozorni na svet. Če bo svet še enkrat pripravil predloge sprememb, potem lahko mi razmislimo o njihovih komentarjih, ne pa da jih kar potrdimo. Zato sem želel običajni postopek, z izrednimi zasedami, kakorkoli že, da ne bi zapravljali časa. Ampak uh, skupina LS se bo uklonila večini, lepo pa bi bilo, če bi imeli zagotovljeno dane dejavnosti za odbor regij, kakor sem povedal. Hvala. Eh, Hvala lepa. Že na začetku sem povedal. v zvezi z Grčijo in z drugimi državami, kjer se izvaja program, je komisija prepozno sprejela potrebne pobude za to, da bi zagotovili absorpcijo sredstev. Ko sem govoril o vlogi programa v Grčiji, sem se v bistvu ponavljal. Ne smemo pa tega mešati z delom, ki je pred nami sedaj smo za postopek, ki je hiter. Imamo nujni postopek in uredba je namenjena prav temu. Gre za takojšnji postopek, ki nam bo pomagal rešiti težave, takoj bomo lahko dosegli napredek. Ne glede na vse težave v Grčiji, potrebujemo takojšnje ukrepe. Večkrat sem to že povedal v parlamentu in tudi na plenarnem zasedanju. Tudi vam, gospod komisarka, sem to povedal neposredno. Potrebujemo poenostavljanje postopek. Tudi kolegicam in kolegom iz skupine ELS to sporočam. Naši komentarji in tudi drugi komentarji morajo seveda biti upoštevani. Želimo si dialoga. Res je, spremeniti je treba pakt za stabilnost in tudi ukrepe za primankljaje. In vse države, ki se jih spremlja, morajo imeti možnost za opravljanje naložb. Treba je govoriti tudi o absorpciji. To je pot naprej. Ne želim si drugačnega postopka za Grčijo pod nadzorom Evropskega parlamenta. Vse države morajo biti enake. Grčija ne sme imeti posebnih postopkov, potrebujemo pa poenostavljen, hiter postopek, pospešen postopek. Hitro moramo ukrepati. Komisija je zamujala, ni dovolj hitro ukrepala. Hvala lepa, gospod Novakov, za 30 sekund. Doctor, uh, Nisem zdravnik, ampak uh, vem, kakšna bi bila rešitev za Grčijo in tudi za vse druge države, ki črpajo sredstva v okviru kohezijske politike. To se imenuje poenostavitev. Zakaj potrebujemo pospešen postopek? Zato, ker so običajne postopke pač preveč obremenjujoči, preveč birokratski in preveč počasni. Zato komisarko in vse ostale pozivam, da storimo vse, kar je mogoče, da pospešimo postopek poenostavitve, zato ker potrebujemo manj birokracije čim manj birokracije. Torej. Hvala lepa, gospod Krl, vi ste pa res zadnji. Hvala lepa, tudi sama bom kratka. Če zadeve prav razumem, so se vse skupine strinjale, da bi imeli poenostavljeni postopek in Strinjam se z predlogom gospoda Van Nistelrooja na naslednjem zasedanju koordinatorja, lahko govorimo o tem, kaj bi lahko storili dodatno v zvezi s tem poenostavljenim postopkom, zato da bi zadeve spremljali. Upam, da se boste s tem strinjali, da boste lahko to potrdili, zato da bomo lahko začeli z delom. Hvala. Okay, Hvala lepa. Na podlagi vseh teh razprav kot predsednica predlagam, da sprejmemo poenostavljeni postopek v skladu z členom 50 našega poslovnika. Prvi odstavek tam piše na podlagi prve razprave o predlogu za zakonodajni akt lahko predsednica ali predsednik predlaga, da se to sprejme brez sprememb, razen če vsaj ena desetina poslancev temu nasprotuje. Predsednica bo parlamentu predstavila poročilo v zvezi s tem predlogom. Gre za člen 150, prvi odstavek, drugi pod odstavek 2 in 4. Ti veljajo. Pet vas mora biti, ali kdo nasprotuje poenostavljenemu postopku. Ne, v redu, niče ne nasprotuje. Jaz se vzdržim. Okay.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 Je vsem vse jasno? Se vsi strinjate? Dobro upravljeno delo. Okay, thank you Hvala lepa. Hvala za dobro delo danes. Želim vam uspešno upravljanje dela še naprej, se vidimo 17.